Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovane dame in gospodje, odpiram zasedanje odbora za promet in turizem. Izvedel sem, da so nemški tolmači zelo zadovoljni, če govorim o mm, odboru za turizem in eh, promet eh, in eh, ne za promet in promet tujci v dobesednem prevodu. Tako da mislim, da bi bilo dobro, da se držimo tudi uradnega prevoda v nemškem jeziku iz angliščine in uradni naziv odbora se glasi odbor za promet in turizem. Dobro. Kdo ogovarja dnevnemu redu? Ne. Glede zapisnika, če ni nikakršnih eh, pripomp, lahko tudi tega odobrimo. Tako, sedaj prehajamo na naslednjo vsebinsko točko, Evropski sklad za strateške naložbe in eh, spremembe proračuna. Inesa Džala Sender in Dominik Rike sta poročevalki in sedaj ima najprej dajem besedo. Kdo bo začel? Rike. Gospod Rike. Izvolite. Merci, euh, Najlepša hvala gospod predsednik. Rad bi se zahvalil soporočevalki Ines, s katero sva dolgo in dobro delala. Hvala tudi poročevalcem v senci. Nismo imeli veliko časa za to delo, 15 dni smo uh, sedaj postili za sabo, ampak eh, to so bile tudi počitnice, tako da je bilo težko stopiti v stik z vsemi. Imeli smo sestanek s poročevalci v Senci, ki se je dobro uh, odvijal. Hvala vsem sodelujočim. Hvala tudi, da ste ostali z nami v stiku kljub velikonočnim praznikom. Mislim, da smo prišli do precej dobrega, uh, velikega dogovora, imamo 15 kompromisov, ki jih podpira velika večina skupin. Mislim, da moramo to poročilo razdeliti v dva dela. V skladu s členom 54 eh, je naš odbor odgovoren za 19. člen in za 5. člen za eh, odstavek 2a. Odbor Eh, Tran je tisti, ki je vodilni pri teh dveh točkah. Člen 19 eh, je predmet eh, soglasne odločitve. Pri členu 5.2a pa spet gre za soglasje. Želeli smo se spustiti v zelo natančen. Eh, člen, malce v nasprotju z idejo gospoda Junkerja, želeli smo izpostaviti to, da je treba upoštevati kriterije smernic na eni strani in eh, instrumente za povezovanje Evrope na drugi strani. Tako za bistvene eh, elemente kot tiste obstranske elemente. tudi pri tem eh, imamo soglasje. Načeloma niste vložili predlogo sprememb eh, za odstavke ABCD in E. Eh, tam je glavni odbor odbor ITRE, z njimi smo tudi sodelovali. Mi smo poskrbeli za besedilo pri 2A, odbor ITRE pa za Eh, ostalo. Tako smo si razdelili delo in na ta način smo poenostavili naše sodelovanje s odborom eh, Ekon, ki bo v skladu s členom 54 eh, upošteval tudi naše delo, naše mnenje. Potekala je tudi razprava o členu številka 8, ki govori o izvoru sredstev. Naš odbor meni, da ne bi smeli uporabljati uh, instrumentov za povezovanje Evrope in obzorje 2020 za črpanje tistih osnovnih uh, sredstev za uh, to, da uh, garantiramo uh, sredstva za novi sklad in podobno mnenje imajo tudi drugi odbori. ELS predlaga, da pred eh, revizijo večletnega finančnega okvira eh, poskušamo najti eh, druga sredstva v drugih poglavjih proračuna. Ines in jaz nisma sledila tej smernici, ker se z njo ne strinjamo, tudi zaradi eh, regulativnih razlogov. Ko bo potekala revizija večletnega finančnega okvira, pa moramo seveda ponovno razmisliti o eh, učinkoviti uporabi drugih eh, razdelkov in poglavi v samem proračunu. Vsi so se večinoma strinjali s tem, da moramo nadaljevati z rednim postopkom sprejemanja eh, proračuna, da moramo pravilno uporabiti eh, sredstva, ki so bila že del eh, proračunskih razprav, ki so že del projektov, ki delujejo, ki se odvijajo in ki predstavljajo 95 ehm, odstotkov sredstev znotraj proračuna na to pa imamo posebna dodeljena sredstva, tudi o tem smo se pogovarjali, kako uh, spreminjati namennost določenih sredstev in to za zelo specifične projekte. Različni ljudje imajo različne interese, kar pomeni, da je celotna zadeva zelo kompleksna, imamo določen tip uh, prometa, eh, določeno področje okolja, horizontalno vprašanje in tako dalje. Ta seznam je zelo kompleksen eh, in stališče poročevalcev je bilo, da ostanemo eh, splošni pri naših obeseditvah. Še naprej moramo upravljati naše delo v okviru parlamenta, uporabljati obstoječe mehanizme, nismo pa se želeli eh, uh, spuščati v podrobnosti, v uh, sredstva, ki so nam ostala in tako naprej. Nekateri uh, poslanci so želeli izpostaviti določene elemente, to je res. Ugotovili pa smo, da je težko ohraniti takšen uh, dolg seznam v besedilu. Uh, takšen seznam gre. Um, v drugo smer, mi si prizadevamo za poenostavitve in ravno zato smo se tako odločili. Imeli smo že priložnost glasovati o eh, tistih najpomembnejših temah. Parlamentarno delo, ki je že bilo opravljeno, moramo spoštovati. Tudi svet ima besedo eh, pri tem seveda in to so vedno zelo eh, občutljive teme, ko poskušamo eh, prenašati sredstva iz enega na drugo področje. Končal bi takole in na to bo beseda dobila Ines, da je pritisk na parlament velik. komisija nima istega stališča kot mi, svet je pač svet. Pomembno je, da zagotovimo veliko soglasje, ne zgolj v tem odboru, ampak tudi na ravni celotnega parlamenta. Razprava s komisijo in svetom brez doma ne bo preprosta, zato mora biti naše stališče, stališče močno in jasno. Tako, gospod predsednik, s tem sem končal. Danke sehr. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Ines Ajala Fender. Gracias, presidente. Sí, yo... Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala tudi Dominiku Erikeju za izvrstno sodelovanje. Gre torej za sodelovanje v kontekstu nadaljevanja dela, ki smo ga že upravili v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, tako da hvala tudi vsem kolegom za prispevke. Hvala za to, da ste bili tako velikodušni in sprejeli, da smo v nekaterih primerjih morali črtati določene dele besedila. Upam pa, da s tem nismo zamali duha vaših predlogov sprememb. Morali smo pač doseči soglasje in sprejeti kompromise. Glede instrumenta za povezovanje Evrope smo že sodelovali na ravni konsenza in mislim, da smo dokazali, da smo sposobni se dosledno držati enotne usmeritve in to je tudi eden izmed razlogov za naš uspeh. Uspelo nam je se zelo hitro odzvati na Junkarjev eh, načrt, ki bi posegal v nekatera pravila financiranja, ki smo jih eh, že sprejeli, ko gre naprimer za instrument za povezovanje Evrope. Kot je zelo dobro povedal Dominik, smo v situaciji, ko izven okvira tega Evropskega parlamenta slišimo veliko nasprotovanja in pritožb zaradi dela parlamenta rečeš, da poskušamo preprečiti Junkarjev načrt, ga prečasno končati, kar pa ni naš namen. Mi želimo zagotoviti komplementarnost z evropskim proračunom. Gre za komplementarnost in um, zato vnašamo v ta okvir tudi načelo dodane vrednosti. Gre za uporabo sredstev, ki še niso bila porabljena, iz katerih bi lahko črpali sredstva za jamstva. Ravno zato je pomembno, da prek um, kompromisnih predlogov predstavimo enotno stališče in da si prizadevamo za skupen cilj. Hvaležna sem tudi za vsa prizadevanja za to, da ne bi odpirali dodatnih proračunskih poglavi. Morda bi lahko predvideli še dodatne prispevke, poleg tistih, ki jih je predvidel parlament. Pred glasovanjem mora biti jasno, da ne želimo bojkotirati načrta. Želimo najti vire, ki dosedaj niso bili na voljo za financiranje teh novih projektov. Vesela sem tudi, da smo imeli priložnost um, unesti diverzifikacijo z geografskega vidika in pa posameznih sektorjih. Tako lahko zagotovimo, da ne bodo sta imeli koristi od Junkarjevega načrta samo ena država ali dve, temveč da bodo imeli vsi priložnost eh, in zmožnost sodelovati, tudi ko gre za povratne prilive. Kot je dejal gospod Trike, ne gre za to, da smo proti to vrst povratnim, povratnim tokovom na določenih eh, področjih, ko gre naprimer za subvencije na področju železnic. Ne. To, kar želimo izpostaviti, je, da bi morala ta sredstva se ponovno zliti v splošni proračun, tako da bi lahko ohranili soliden jamstveni sklad. Ko ugotavljamo, kako Ko je z naložbami, se moramo sredotočiti na mm, tisto, kar je že razpoložljivo v okviru uredbe o CEF in o obzorju 2020. Večina mora torej biti namenjena programov v železnici. Seveda pa bodo na voljo tudi drugi projekti, ko gre za mobilnost, fleksibilnost in za notranje plovne poti. Tako bi lahko doprinesli večjo dodano vrednost projektom na področju prometa. In ne nazadnje bi rada pozdravila tudi dejstvo, da politične skupine predlagajo podaljšanje seznama programov in navajajo dodatne možnosti. Ko gre za tovrstne projekte, kot je Kamfram, ki se dotika tudi moje regije, ti projekti niso bili omenjeni v Junkerjevem načrtu, ker gre tu za projekte, ki vse so povezani z visoko stopnjo tveganja. Ti projekti so lahko donosni m, mm, samo na dolgi rok. Treba je zagotoviti tudi podporo prek trga. Tu gre za, naprimer, za program Kamfram, ki si prizadeva za čezmejno povezovanje železniških omrežij. Treba je zagotoviti zelo dobro strukturiranje tovrstnih programov, in pri tem se moramo biti sposobni zanesti na instrument za povezovanje Evrope in ne samo na Junkerjev načrt, um, o katerem bodo v končni fazi odločali bankirji. In veste, kako je s to vrstnimi odločitvami. Kar se tiče Kamframa, se mi zdi, da bi bilo bolje, da ga ohranimo v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Hvala. Hvala, sedaj pa Markus Piper. Na so viel Dankes worden möchte ich. Pa tolikšnih zahvalah bi se tudi sam rad zahvalil obema soporočevalcama za izvrstno upravljeno delo. Na kakšnem mestu besedilu bi si sicer želeli nekoliko bolj jasnih izjav, ko gre naprimer za alternative za financiranje. Sem pa demokrat. in lahko sprejmem večinsko mnenje v odboru. Torej, da že od samega začetka naj ne bi bilo možno uporabljati sredstev iz rezerve za uspešnost, kar je škoda. Mislim pa, da tega ne bi v končni fazi občutila nobena država članica. Te nacionalne razporeditve bi torej lahko še vedno ohranili. vseeno pa se bom oklonil večinskemu mnenju v odboru. Sem pa vesel, da bo ob omestnem predgledu možno opraviti predgled, tako da najlepša hvala za to, da ste nam storili korak naproti. Tako da bodo takrat pregledane vse proračunske vrstice, zato da bi ugotovili, ali so na volja sredstva, katerimi bi lahko na to ponovno financirali instrument za povezovanje Evrope. Na tej točki pa naj povem še enkrat, da je ta kompromis nekoliko nevaren. Lahko bi bil namreč v škodo držav v kohezijskem programu, tako da bi pri tem kompromisu podaril, da lahko pritrdimo pregledu, ne bi pa želeli, želeli, da bi zaradi tega trpele najrevnejše oziroma najbolj občutljive države v kohezijskih programih. In še enkrat bom danes eh, izpostavil ravno to, zato da bi se lahko izognili temu tveganje. To kot prvo. Kot drugo pa bi radi želeli še eno spremembo, ki smo jo omenili tudi v kompromisnem predlogu 8 v drugem odstavku. Gre za to, da ne bi navedli samo omenjene možnosti, temveč, da bi od komisije zahtevali tudi eh, zavezojoč dogovor, torej, da bi komisiji rekli, da mora preveriti proračunske postavke ob času umestnega pregleda. Torej, da mora obvezno to storiti, ne samo, da to lahko stori in to je treba zagotoviti prek obvezojočega dogovora. In mislim, da bi ta kompromis moral naleteti na večinsko podporo v tem odboru. Toliko glede kompromisnega predloga 82 naj povem, da se prav tako strinjamo z geografsko uravnoteženostjo. Nekaj težav pa je pri predlogih sprememb, ki si prizadevajo za to, da bi usmerjeno preferirali najšipkejše regije. Naj pa povem, da tiste milijarde, ki jih bomo dobili iz programa CEF, ne bodo prišli iz eh, najbolj občutljivih eh, regij, temveč eh, iz celotne Evropske unije. Če pa bomo sedaj rekli, da se želimo osredotočiti samo na najobčutljivejše regije v Evropi, potem, ko smo pač zaščitili ta območja in jim namenili 11 milijard evrov, če jih sedaj želimo podpreti še z dodatnimi 3 milijardami evrov, mislim, da to ni sprejemljivo. Tako da vas prosim, da tu postopamo pravično. Mislim, da smo sami že prikazali, prikazali pripravljenost k temu in da to lahko sedaj pričakujemo tudi od drugih poslancev. Tu bo glasovanje morda torej nekoliko bolj sporno. Bi pa omenil še eno točko, pri kateri se morda na koncu ne bomo mogli dogovoriti. Tu gre za pogoje, ki se zahtevajo. Če bodo zadeve ostale takšne, kot so v skladu s trenutnim kompromisnim predlogom, ko gre za kriterije, ki se spuščajo tudi v socialno področje, ko gre za spodbojanje inovacij, za spodbojanje srednjega razreda in za spodbojanje naložb v infrastrukturo. Tu s tem predlogom res ogrožamo Junkarjev načrt, zato je ELS jasnega mnenja, da pri tem kompromisnem predlogu, sicer trenutno ne vem, za katerega točno gre, ampak mislim, da gre za peti kompromisni predlog, če se ne motim. Tam so navedene vse te točke. Gre za peti kompromisni predlog. Ta predlog kompromisa, ko gre za mm, navajanje elementov, bi radi še enkrat obravnavali danes popovdan tem bi namreč lahko ogrožili Junkarjev načrt, tega torej ne moremo sprejeti. Za nas je to zelo pomembno vprašanje. Tu moramo res doseči dogovor. Torej, če sklenem, se morda sliši, da so zadeve dokaj dramatične. Pri obzorju 2020 smo lahko podprli večino kompromisov in ti odzivajo naša stališča. Je pa še nekaj točk, ki so ostale odprte, ki sem jih izpostavil, pri katerih bi si želeli nekolikšnih sprememb. In mislim, da se bomo na koncu lahko dogovorili še glede kakšnega izmed teh do kompromisov. Zelo pomembno je namreč tudi mnenje tega odbora v nadaljnih pogajanjih. Zile. Najlepša hvala, gospod Robert Zile. Kongs, Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala. Naj se zahvalim poročevalcema in menim, da je bila zelo dobra izbira izbrati ravno. Ravno te dva poročevalca. Eh, čeprav razumem, je situacija dokaj zaskrbljujoča. Namreč največje skrbi imamo ravno v zvezi eh, z zamenjavo virov financiranja. In tudi eh, gospodu Piperju bi se rad zahvalil za pravkar izrečene besede in eh, tudi v zvezi s pregledom in tudi glede uporabe naslova 1B kot vira financiranja. Tu lahko pričakujemo politične težave in to se lahko zgodi tudi pri nadaljnih pregledih. Glede drugih zadev pa se mi zdi, da smo uspeli najti zelo dober kompromis. Podprli smo vse tisto, kar se je nanašalo na železnice in poleg tega ustrajali na načelu geografske neutralnosti. Gospod Pipar je zelo dobro poudaril, pomen tega, kar že obstaja, ker ta sklad naj bi bil namenjen tudi državam, ki niso v skupini kohezijskih držav, pa bi vendarle lahko črpale iz teh eh, evropskih sredstev sklada za strateške investicije zdaj ne vem, ali je to tragično ali ne, tu so mnenja različna. Pustimo čas v čas. Vendar glede same ozemeljske porazdeljenosti bomo videli, kaj je bilo dobro in kaj ne. Pomembno pa je predvsem to, da zadeve ustrezno razporedimo po sektorjih. Ker ne bi radi potem imeli premika na večji poudarek avtocestam, če nam to ne uspe. Sam sem preživel že kar nekaj let v politiki, torej nisem čisto naivan. Kadar gre za vzpostavitev različnih sredstev je jasno, da vsi računajo z namenskimi sredstvi in ta se bodo namensko tudi porabila. Jasno pa je, da nihče ne bo eh, investiral dodatnih eh, sredstev v neke tuje države, če jih potrebuje že doma. In na koncu se želim še enkrat zahvaliti tudi vsem poročevalcem v senci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 kolegice in kolegi, tudi sama se želim zahvaliti poročevalcema in poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Dejstvo je, da je situacija zapletena, zadeve so težavne in to velja povsod pri financiranju, ne samo pri tem instrumentu. Obstajajo seveda tudi tendence, da bi se na novo izumljale neke nove oblike instrumentov financiranja, ne da bi že vnaprej razmišljali o tem, odkud bodo prihajala sredstva, kje bodo viri za te instrumente. Mislim, da je bolje razmisliti najprej o tem, kako uporabiti že obstoječa sredstva, že obstoječe instrumente za vzpostavitev prometne mreže po vsej Evropi. Najlepša hvala, Karima Deli. Euh, Najlepša hvala tako poročevalcema, kot sem drugim za dobro upravljeno delo. Mislim, da gre tukaj za zelo inteligentno zastavljen načrt oživljanja, financiranja prihodnih eh, projektov v prometu. Predvsem mislim, da je sedaj. Eh, prihodnost eh, vseh prizadevanj v tej sferi zelo odvisna tudi od sprememb energetske politike, od podnebnih eh, sprememb in tisto, kar najdemo v tem eh, Junkerjevem načrtu, je veliko novosti, vprašati pa se moramo, čemu bo to služilo v končni fazi. Lahko pa si čestitamo za dosežen kompromis, razen tam, kjer je bilo najbolj pomembno in nam ni uspelo, namreč v petem členu, ko ste oblikovali eh, predloge sprememb v smislu ekološkega kompromisa, vendar že v sami formulaciji ne najdemo več elementov našega predloga. Naj bom nekoliko jasnejša. Mi smo rekli namreč, da je treba imeti minimum 60 odstotkov investicij za železniški promet, potem preusmeriti 10 odstotkov za to, da se res podbudi eh, mobilnost in prehod na čim več eh, uporabe koles, naprimer v mestih. Potem smo rekli, da je treba absolutno vzpostaviti svežen za obnovo obstoječih eh, povezav tako v cestnem kot v železniškem prometu in mi smo pokazali to pripravljenost eh, razvijati projekte za večjo mobilnost eh, v mestih na inteligenten in trajnosten način. Vendar je očitno, da na drugi strani nismo imeli pravih sogovornikov in menim, da so to vprašanja, ki so dan današnji ključnega problema še zlasti, ko govorimo tudi o tem, kako bomo pokrili te projekte z določenimi sredstvi. Če bomo imeli že na začetku dober načrt, potem nam bo uspelo. Če pa nimamo dobrega načrta, potem ne vemo, ali lahko pričakujemo eh, uspeh. Ne vemo, ali smo bili dovolj objektivni, vse glede investicij, tega ne vidim in eh, treba je upoštevati tudi lokalne potrebe, lokalna, lokalne načrte. Mislim, da moramo biti bolj ciljno usmerjeni, ne vem, morda bomo jutri še našli kaj prostora ob robu, da kaj dorečemo, ampak toliko v imenu nas ekološko usmerjenih. Roza Damato. Hvala, Roza Damato. Grazie Presidente. Jo, ringracio. Najlepša hvala. Želim se zahvaliti poročevalcema. Lahko bi bili zelo zadovoljni pravzaprav. Treba je pozdraviti to pripravljenost za doseganje dogovora, ker je to res pomembno. In to je tudi pomembno, če hočemo uh, eh, ustrati na vlogi sektorja za promet v okviru tega Junkarjevega načrta. In glede tega je treba še dodatno eh, razmisliti o tem, ali obstaja možnost vključiti v to tudi instrument za povezovanje Evrope. In tudi, če bi bila to skrajna rešitev v sili, naj vas spomnim na 19. člen. Mi bi radi videli, da bi se kompromis bolj osredotočil na to vprašanje. Namreč spet se podarja samo eh, možnost, mi pa smo govorili o tem, da bi bilo treba govoriti o prednosti. Hvala, sedaj pa gospa Dalon. Eh. Hvala, gospod predsednik, hvala obema poročevalcema za odlično upravljeno in težavno delo v tem Junkerjevem načrtu, kot je povedala pravkar eh, Ines in kot eh, vsi najbrž vemo, še zlasti v naši skupini, da smo mu v glavnem naklonjeni, ker gre za pomembne vire za investicije in eh, radi bi videli, da bi bil ta Junkerjev načrt čim bolj v pomoč vsem evropejcem. Zato bi se rada na hitro ozrla na vse tisto, eh, kar izhaja iz uloženih eh, predlogov sprememb. Najprej je potreba po ustreznih eh, regulativnih okvirih, da bomo lahko dovolj prilagodljivi, dovolj fleksibilni, da bodo lahko vse države članice lahko lahko eh, ustrezno obračunale te stroške in jih eh, na nek način odštele od prihodnih eh, primanklajev. Mislim, da je to zadnja priložnost, če naj citiram predsednika, da najdemo način za uveljavitev in dejansko izvajanje vseh naših načrtov in ambicij. Treba pa je povdariti, tudi evropsko solidarnost. To je še zlasti pomembno v luči pričujoče krize. In ustrajam eh, tudi na tem, da je treba pri izvajanju instrumenta za povezovanje Evrope še zlasti poudariti tista območja, ki jih je kriza še najbolj prizadela. Hvala, sedaj pa dam besedo komisiji. Uh, Hvala lepa gospod predsednik, nekaj kratkih pripomb. Najprej v zvezi s proračunom. Mislim, da mi ni treba ponavljati, da ima komisija določene pomisleke glede pristopa parlamenta in sicer ne zaradi tega, ker ne bi bili pristaši uporabe instrumenta za povezovanje Evrope. Ravno obratno, všečam in to zelo, ampak razmišljamo o možnih eh, težavah in tudi o tem, kako težko je najti alternative. In če bomo spreminjali večletne finančne uh, okvire, potem imamo na možnosti predvsem dve. Ali odrežemo v celoti dva manjša programa ali pa pomalim zmanjšamo sredstva večjim programom to sta bistveni možnosti, ki jih imamo. Glede prilagodljivosti. Resnično moramo ustrajati na tem, da je zelo težko ustvariti 315 milijard eh, sredstev za investicije z 21 milijardami kot izhodiščem zneskom javnih sredstev. Torej, jasno je, da moramo potem biti zelo razumni, razmisliti o porazdelitvi po sektorjih in tu lahko v praksi naletimo na številne težave, ravno v zvezi z doseganjem tega cilja 315 milijard. Pripričan sem, da razumete, da obstaja temeljna razlika med eh, instrumentom za povezovanje eh, Evrope in FC. Eh, gre za to, da se po eni strani sprašujemo, kako bomo porabili svoj denar, po drugi strani pa se ista Evropska unija odloča za preveliko število podrobnosti, ki potem upočasnijo zadeve. Pri EFSI-ju pa ne gre za običajni pristop. Hočemo pritegniti čim več zasebnega eh, denarja eh, in čim manjši javni uložek sredstev. Torej, gre za zelo zapletene zadeve. Če bomo zadeve zapletali, bomo zelo težko pritegnili zasebna sredstva. Torej, če bomo preveč podrobno oblikovali različne zahteve ali eh, vnaprej določali razporeditve sredstev, geografsko ali kakorkoli že, se bomo soočali s tem problemom. Tako smo prišli do zaključka, da če bomo preveč določali geografsko razporeditev, da bomo pravzaprav škodili kohezijskim načrtom in interesom kohezijskih držav. Hočemo torej pritegniti zasebne investitorje, tega ne smemo pozabiti. Če bomo preveč podarjali geografsko razporeditev, potem bomo naleteli na uh, odpor glede določenih projektov in bomo nekako uh, Eh, narobe pristopili eh, k miselnosti zasebnih investitorjev, ki imajo drugačno projektno logiko. Hočemo imeti projekte, ki bodo zastavljeni povsem na novo. In eh, pri tem bomo omogočili tudi veliko tehnično pomo pomoč, pomagali tudi državam, kjer bodo potekali ti projekti, vendar ne bomo naprej določali, kje naj to poteka. Zdaj, tega je komisija zelo pozorno razmislila o tem, kako se lotiti regionalnih potreb posameznih držav, zato tudi v finančnem načrtu nismo predvideli nobenih rezov v strukturne sklade in uh, hočemo v bistvu uh, še okrepiti vlogo kohezijskih držav in uh, to je bilo podarjeno že v času pregleda strani mednarodnega denarnega sklada in mislim, da bi se tukaj kar ustavil v zvezi s kohezijskimi državami. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Ines Ajala Sender. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem hvaležna za vse komentarje kolegov čeprav nisem vedno razumela, v čem vidijo težave oziroma v čem so jih videli. Gospod Piper je govoril o dveh zadevah, ki jih nisem popolnoma razumela. Zelo močno se je osredotočal na kohezijske države. Sama menim, da je bil kompromis dobro zastavljen, da smo zagotovili geografsko raznolikost ravno s pomočjo tega instrumenta potem se govori o tem, da ne smemo celotni Junkarjev eh, načrt eh, usmeriti samo v kohezijske države in s tem se seveda strinjam. Sicer bomo naleteli na hujše težave v drugih državah. Ne razumem pa popolnoma, v čem ste videli bistvo težave, v čem je problem saj vendar poskušamo zagotoviti, da se pravila ustrezno izvajajo. To je čisto preprosto to. Nočemo pa nikakor prizadeti skladov kohezijskih držav, to je veliko prispevalo tudi samemu instrumentu za povezovanje Evrope. Mislim, da konkretno, če govorimo o sredstvih, gre skoraj za eno milijardo. In eh, potem moramo poskrbeti za pravilen in jasen zagon tako jamstva kot eh, celotnega sklada, ampak moramo imeti učinkovitejšo uporabo proračuna, kot smo bili vajeni doslej. Tako, da bodo sredstva ustrezno pretočno porabljena. Veliko smo se v tem parlamentu že naučili v preteklosti o tem in evropski skladi morajo biti namenjeni evropskim projektom. Pa še, to pa še zlasti velja za projekte, ki izhajajo iz Junkerjevega načrta. Potem je tukaj, nekateri so rekli, preveč eh, omembe eh, socialne problematike. Sama tega ne vidim. Vidim samo eh, en sklic na eno od postavk Junkerjevega načrta, kar je popolnoma jasno in izhaja iz načrta samega, ker se govori o ustvarjanju novih delovnih mest. Zdaj ne vem, kaj je mislil gospod Piper s tem, ker če govorimo o kakovostnih delovnih mestih, je to treba izboljšati posod v vseh državah. Potem, glede eh, gospodarne uporabe sredstev in skladnosti z Evropo 2020, če zlasti postavko o inovacijah. Mislim, da je tukaj vse jasno omenjeno, konkurenčnost, rast, ampak vidim tu omenjeno vse in nikjer ne vidim posebne socialne uh, eh, usmerjenosti. Vidim pa, da je medtem gospod Pipa že odšel, tako da mi najbrž niti ne bo mogel pojasniti, kaj je mislil. No, potem gremo naprej glede ciljev, ki smo si jih zastavili že na samem začetku v zvezi z zmogljivostvi za izgradnjo avtocest in tako naprej. No, tu gre za predlog komisije, ne samo za to, kar zagovarjava midva z gospodom Rikejem. Torej imamo nek nabor projektov v okviru Junkerjevega načrta in potem moramo poskrbeti za to, da je to usklajeno z vsemi ostalimi zahtevami, vključno z instrumentom za povezovanje Evrope. Obstajajo različne možnosti, vendar obstajajo tudi temeljna načela in pravila, ki jih moramo strogo upoštevati. In eh, tudi In tudi glede drugih pomislekov glede železniškega eh, prometa. Kot sem omenila že prej, podarek je predvsem na bolj zelenih in trajnostno usmerjenih projektih. To so torej ta temeljna načela, eh, ki sodijo pod instrument za povezovanje Evrope in 60 odstotkov namenskih sredstev. Za železnice to je posebno utemeljeno, to nam omogoča fleksibilnost, ki se zahteva. In ne gre samo za to, da dajemo miloščino nekim projektom, temveč gre za konkretne eh, potrebe na trgu. Gre tudi za to, da imamo argumente, ki prepričajo zasebne investitorje, da so ti projekti gospodarsko vzdrži, da so izvedljivi. Eh, investitore zanima ali so ti eh, projekti donosni, ne gre za neko miloščino za metanje denarja v stran. O tem smo že govorili, ko smo govorili o Junkerjevem načrtu nasploh. In če pogledamo izkušnje iz preteklosti, vsakič, ko eh, smo bili neuspešni, je bilo to predvsem zaradi tega, ker nismo upoštevali ustrezna pravila in načela delovanja. Temeljna načela so torej pomembna. Gospa Kelonen in komentar eh, obstoječih eh, sredstev in skladov. Naj še enkrat povem. Govorim o tem, da je treba učinkovite porabiti to, kar že imamo. Ne terjamo več sredstev, ampak govorimo, imamo sklad, na primer, ki doslej ni bil dobro voden, ki ga nismo dobro uporabljali, denar, ki ni bil uporabljen, se sedaj že vrača državam članicam imenoval pa ne bi se ta sklad Evropski sklad, ne nacionalni. To pomeni, da moramo znati bolje uporabiti sredstva, ki jih zberemo in to je tudi v skladu z Junkerjevim načrtom, predvsem za zaposlovanje in gospodarsko rast. Torej, boljše delovanje tistega, kar že imamo. Delovati moramo bolje, kot smo v preteklosti. Nasplošno pa glede vseh predlogov, ki smo jih slišali, naj vas spomnim, kolegice in kolegi. Kar potrebujemo tukaj je predvsem to, da se osredotočimo na predloge parlamenta, to, kar smo eh, dobili iz odbora za proračun in ekona, to so zadeve, ki smo se jih še zlasti potrudili unesti v te kompromise in to, kar smo dosegli, je največji možni eh, približek Eh, trudili smo se, da prevlada mnenje večine in eh, nikakor ne gre za to, da bi bojkotirali Junkerjev načrt, kot včasih pravi komisija. Gre za mnenje evropskih državljanov, ki ga samo posredujemo naprej. Pošljite nam torej močen signal, da hočete imeti dejansko učinkovitejšo rabo sredstev za infrastrukture, za promet, in da se bo to vse uporabljalo v skladu z načeli, ki jih podpiramo in na katerih gradimo svoje delovanje. Treba imeti izvedljive projekte, eh, ker vemo, da nimamo dovolj denarja, zato potrebujemo še zasebna sredstva in to je to. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa Dominik Rike. Ah, J'ai écouté avec beaucoup d'attention euh, Eh, hvala zelo pozorno, sem sledil temu, kar ste povedali. In prvo, kar lahko rečem, je, da tukaj ne gre za prepisovanje iz drugih uredb. Tu ne gre za ponovno eh, omenjanje istih stvari, za ponovno prepisovanje finančnih okvirov ali instrumentov. Tako da sem se pri nekaterih oglašanjih prav začudil, ne vem, za kaj gre. Tu imamo skupno mnenje štirih odborov, tudi za gospodarske zadeve in proračun. Torej, vsakdo je imel že možnost, da se izrazi, da je šlo za tako osebna mnenja kot mnenja odborov, ki smo jih poskušali uskladiti. Vendar, včasih je treba ostati v okviru dane uredbe. Zdi se mi, da obstaja vedno nek poskus, da bi Eh, skrenili nekam drugam, da se ne bi držali začrtane poti. No, če sem si dobro zapomnil, eh, Markus me je pustil nekoliko zmedenega s svojim izvanjem. Namreč zdi se mi, da eh, smo dosegli ravno obratno, kot je on videl. In rekel sem že prej, da tako mislim, vendar on je zahteval, da zaščitimo posebej kohezijske države, ampak to je vendar že vse omenjeno in tukaj njegovega predloga za drugačno formulacijo res nisem dobro razumel. Ne vem pa, če si morda na robe razlagam. Potem kot nek splošni ukrep, in to je tudi odgovor Roberu, v teh naših prizadevanjih za kohezijske sklade, za različna sredstva, odobritve sredstev, bomo vedno našli tudi določena odprta vprašanja. Vendar imamo uredbo, imamo jasna pravila in tudi, kada gre za kohezijske države, za katere menimo, da so uh, pogosto med najbolj uh, krhkimi, najbolj prizadetimi, ampak to niso vedno samo kohezijske države. In v duhu besedila ne vidim nobenega razloga za kritike, ki smo jim bili priča. Resnično eh, ne vem niti, zakaj bi drugače morali omenjati vlogo mednarodnega denarnega sklada ali instrumenta za povezovanje Evrope. Vedno imamo še določen manevrski prostor, kako bomo v praksi uporabili določena sredstva pri konkretnih eh, projektih, ampak dejansko razprava, ki smo ji bili priča, mislim, da ni bila dovolj jasna, če ima kdo eh, jasne pripome, na jasno pove, za katera sredstva gre, za katere namenske sklade ali sredce, sredstva namenjena kohezijskim državam, namreč eh, ti pomisleki, ki smo jih slišali v zvezi z našim predlogom, ki je tudi rezultat skupnega dela vseh nas, eh, nikakor eh, ne povzročajo vseh teh problemov, o katerih ste govorili. Eh, slišal sem, kar ste mi rekli, tudi vas, kar ima, in to smo že slišali, ko smo govorili o instrumentu za povezovanje Evrope. In tukaj ne govorimo o tem podrobno. Omenjamo samo instrument za povezovanje Evrope kot koristno orodje, ki lahko pomaga pri drugih prizadevanjih. Najbrž se spomnite, ko smo se o tem besedilu pogovarjali, od vrstice do vrstice smo ga predebatirali. In eh, mislim, da tukaj sploh ne gre za isto tematiko, to ni predmet tega poročila in ne vidim zato, zakaj bi eh, sprejeto besedilo bilo eh, sporadično oziroma problematično, se je vendar popolnoma v skladu z danimi smernicami, prizadevali smo si za hitro uporabo skladu, zato govorimo tudi o jamstvenem mehanizmu eh, in tam je tudi popolnoma jasno, kako se to nanaša na kohezijske države, mislim, da je zanje nekaj, v celoti dovolj poskrbljeno. Um, mislim, da tisti, ki ste se oglašali z negativnimi komentarji, bi morali imeti nekoliko več zaupanja vseeno v delo, ki smo ga opravili. In mislim, da je samo sklic na obstoječe dokumente, ki jih že imamo, zadosten, da vemo, da jih bomo upoštevali še nadalje. No, potem glede drugih eh, pripomb, eh, glede 8. člena, ob koncu 8. člena, eh, seveda si ne prizadevamo, da bi destabilizirali celoten predlog in jasno je, da ga ne moremo s tem členom v celoti zanikati. Pogodba govori o tem, da kadar se predlagajo novi finančni ukrepi, in tukaj gre za nekaj takega, potem se moramo obnašati po določenih pravilih. In eh, seveda o tem razpravlja tudi parlament in ponavadi nas finance obremenjuje vse 50 odstotkov naših eh, razprav. Kadar gre za tako velike zneske in tako velike razmejitve, Potem je treba jasno razumeti tudi pravila za njihovo črpanje, se obnašati odgovorno in eh, moramo si tudi zagotoviti neko rezervo oziroma ne smemo vsega izčrpati tako in ostati praznih rok. Vedno je treba ohraniti še nekaj kot zagonsko sredstvo za naprej. No, če sem dobro slišal, kar ste povedali, kolegice in kolegi, mislim, da je delo, ki smo ga opravili, eh, v zadostni meri odziv na vse vaše dosedanje pripombe in mnenja in eh, jasno je, da kadar nas skrbijo najšipkejše države, so to tiste, ki smo jih ponavadi doslej zanemarjali, ampak to je tudi jasno opredeljeno mislim, da se moram eh, zahvaliti vsem, ki so nam pomagali pri delu, tudi konkretni eh, eh, predlogi so nam bili veliko pomoč, ampak nikane vas ne skrbijo že obstoječi instrumenti, ti pač obstajajo in se bodo še nadalje uporabljali, gre za popolnoma različne instrumente, ki lahko sobivajo, se črpajo na različen način, ne moremo pa garancije oblikovati v škodo subvencij, to preprosto ne gre. Glede investicij so pravila jasna, projekte treba ciljno usmeriti in potem tako poteka tudi financiranje. Potem smo govorili tudi o kohezijski ovojnici, ampak naj vas ne skrbim ne bomo zadev kar poprek rezali. Nekateri so omenjali tudi kmetijsko politiko, ampak zadeve so jasno opredeljene v vseh dokumentih. Mislim, da so zadeve jasne in to smo povedali tudi svetu in komisiji. Mislim, da imamo sicer dobro dosežen kompromis, vendar bo ta spodbujal še nadalje zelo zanimive razprave, vendar naprej povem, da je treba pripraviti jasna stališča, če ne bodo debate plodne. Ja, vielen dank, insbesondere an die beiden. Najlepša hvala, predvsem obima soporočevalcama. Glasovanje odboru bo potrebkalo jutri, na to pa poteka glasovanje v drugem tednu junija na plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem eh, redu pa se nanaša na postopke in prakse v zvezi s predstavitvami komisarjev pridobljene izkušnje v sklopu postopkov v letu 2014. Sam sem poročevalec in danes bomo razpravljali o predlogih sprememb in tudi jutri bo potekalo na to glasovanje. O tem sem že poslal dopis. Na splošno so bili podani, je bilo podanih 19 eh, predlogov sprememb in za odstavek 1 in 2 sem podla, predlagal dva kompromisna predloga, s katerim eh, sem zaobjel eh, predloge, ki so bili prodani kot spremembe za ta dva odstavka. Skupaj z Zimom Vandekampom še vedno predlagava tudi ustno eh, predlog spremembe pri tretjem odstavku, ko gre za kandidata za komisarja in za nezadovoljstvo voljstvo z zelo kratkim rokom spremembe kandidata. To je pomenilo tudi neustrezno oziroma manj enakopravno obravnavo naslednje kandidatke gospe Bulca, kar pomeni, da bo treba glasovati tudi o tem predlogu spremembe. Sedaj pa bi rada v besedo še poročevalcem v senci. Gospoda Van de Kampa ni tu. Erstmals äh, möchte ich äh, unseren Tako da predlagam vam besedo kolegu Bahu. Hvala za besedo. Kolega vam nekam še prihaja na srečanje, tako da v imenu ELS na splošno lahko povem, da nimamo nikakršnih težav s temi kompromisnimi predlogi in niti z seznamom za glasovanje. To je vse. Ismail Ertug. Ja, jedrnatost je dobra. Sedaj pa Ismail Ertug. Najlepša hvala. Tudi iz naših um, socialističnih vrst lahko povemo, da se mm, nasplošno strinjamo s celotnim predlogom. Čisto na kratko pa bi rad strnil tisto, kar nam je pomembno in mislim, da bo to tudi povzetek tega, o čemer smo se dogovorili in sicer. Res bi si morali prizadevati za to, da bi pri naslednjih eh, evropskih volitvah eh, države članice podale dva kandidata, torej moškega kandidata in kandidatko, tako da bi lahko komisar izbiral. Komisija eh, bi morala mm, pred, predvideti tudi jasen datum, dokdaj bi morali biti posredovani se znami potencijalnih kandidatov. Sam sem po zadnjih zaslišanjih, tako kot druge, ugotovil, da te tri minute, ki jih imamo na voljo, pogosto pomenijo kako naj rečem, da bi lahko te tri minute bolj učinkovito uporabili, da bi imeli vprašanja bolj narave za slišanje, tako da bi po odgovoru komisarja imeli takoj priložnost postaviti dodatna pod vprašanja, kajti kot veste, veste, da si mm, kandidat eh, pogosto v okviru enega vprašanja iz izbere samo en element, o katerem na to govori in zapolni tri minute in imamo priložnosti za nadaljne pod vprašanja. Tako da bi bilo dobro, da imamo v okviru teh treh minut možnost za nadaljne pod vprašanja, preden ima priložnost za novo vprašanje naslednji poslanec. To so torej najpomembnejše točke, pa tudi omemba obeh kandidatov. Potem predlagan eh, je predlagana je bila tudi sprememba strani poročevalstva, čeprav razumem glede tega, da bi spremenili dodelitev časa za govor. Predlagana sprememba se nam ne zdi dobra, radi bi ostali pri postopku DONT. Sedaj pa Jackie Foster. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za dokument. Načeloma se popolnoma strinjamo z izpostavljanjem te teme, ker je tukaj vladala zmeda. Kar se tiče kompromisov, pa takole naš eh, kolega Ismail je že izpostavil vprašanje spolov. V idealnem svetu si vsi želimo enakovrednosti med spoloma, ne glede na to, če je nekdo uh, moškega ali pa ženskega spola, uh, mora biti primerno izobražen za delovno mesto. Zato je treba zagotoviti ravnoteže med spoloma. Biti pa moramo zelo previdni, da ne bomo šli preveč v specifiko. Če država članica eh, predlaga kandidata, če se odloči za določeno osebo, se ne smemo spuščati v eh, neka, nekakšne dvome eh, na podlagi spola. Mislim, da moramo upoštevati njihovo pristojnost za to, da se odločijo. Kandidati morajo biti dobri, tudi časovnica mora biti prava. Še nekaj treba izpostaviti. V našem primeru je bila Violeta Bulc predlagana v eh, zelo kratkem časovnem roku in nekateri kandidati, ki so pokrivali več odborov, ki so tehnične narave, so Eh, se težko pripravili za to, da bi odgovarjali eh, koherentno in uspešno. Tega se je treba zavedati. Načeloma pa je eh, princip pravilen. Imam zgolj manjši popravek za angliško besedilo in sicer tam, kjer je zapisano krepko. Tam, kjer piše opposes to take it or take it, bi moralo pisati opposes to take it to take it or leave it. Razen tega pa podpiramo vaš eh, predlog. Hvala, gospod predsednik. Hvala, sedaj pa je na vrsti Pavel Telička. Yes, uh, you, Chairman, uh, uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bom kratek in jedrnat. Najprej bi se vam rad zahvalil za osnutek besedila. Hvala tudi za sodelovanje mislim, da lahko tudi skupina Alde načeloma podpre ta kompromis. Želimo, da kandidati predstavijo nekakšen političen program. Če se spomnimo zaslišanj, ki smo jih imeli, eh, hitro vidimo, da ni bilo veliko eh, kandidatov, ki so predlagali eh, tri ali pa štiri ali pa pet političnih prioritet. Mislim, da smo to brez dvoma pogrešali pri nekaterih kandidatih. Veseli me, da ste to odrazili v besedilu. Kar se tiče spolov, me veseli, da imamo predlog spremembe, ki izpostavlja to vprašanje. Še vedno pa si želimo vsaj dva kandidata iz vsake države članice, ker je kakovost kandidata najpomembnejša, bolj pomembna kot pa eh, to, če država članica predlaga dva moška ali pa dve ženski. Pomembno je, da ima predsednik eh, komisije možnost izbrati, če je kandidat zgolj en sam, je v nekaterih primerjih zelo težko zavrniti to kandidaturo. Gre seveda za vprašanje politike. Uh, Na ta način bi lahko v veliki meri izboljšali postopek, če bi pri tem upoštevali tudi vprašanje spolov, bi bilo to še boljše. Imeli smo težave pri nekaterih predlogih spremembe in dovolite mi, da se eh, dotaknem nekaterih izmed njih. Z gospodom eh, Van de Kampom smo o tem govorili. Eh, govorimo o sistemu, o komisiji, o političnem organu, o vladi, o umestniku, med Evropo in državljani. In eh, mislim, da bi morali iti onkraj tega, kar uporabljamo trenutno, kar se tiče sistema The Hunt. To je preme, preveč pomemben projekt, da uh, bi ga izvajali tako obstransko. Še nekaj bi izpostavil, kar se tiče predloga spremembe gospoda Van de Kampa. Uh, in to je vprašanje ping-ponga. Razprava mora biti čim bolj interaktivna. Uh, imamo vprašanje in dopa odgovor, morda tudi uh, postopek pritegnite pozornost predsedujočega in tako naprej. Imamo še dva ali tri predloge sprememb, ki jih nismo podprli. Izpostavil bom enega od teh, ki je morda malce sporen. Nekateri komisari so sedaj, ko so obiskali odbore, tam nastopili v zgolj uh, maternem jeziku. To je zame znak, da niso dovolj sposobni v tujih jezikih. Nekateri komisariki so se oglasili, uh, uporabljajo zgolj svoje materne eh, jezike. Ne smemo pocenevati eh, nečesa, kar je zelo naravno. Britanski, nemški ali pa francoski komisar eh, bosta vedno imela, bodo vedno imeli možnost govoriti v lastnem jeziku. Nek češki kandidat za komisarja pa bi moral uporabljati oziroma znati uporabljati tudi druge jezike, ne zgolj češčino. Morda bi se lahko dotaknili tega. Razen tega pa je to z moje strani vse. Mislim, da je predlog eh, dober, mislim, da bi ga lahko podprli in če bi komisija na to tudi sprejela naše besedilo, bi dosegli velik napredek. Hvala, gospa Kilonen. Kolega, temole je retan hyva. Najlepša hvala. To je zelo dobro besedilo, zahvaljujem se poročevalcu in poročevalcem v senci. Z vidika prihodnosti je pomembno, da resnično poskušamo zagotoviti uh, eh, ravnoteže med spoloma v komisiji. Delati moramo v tej smeri, izpostavljati moramo kompetence, sposobnosti, zagotoviti boljše ravnoteže med spoloma, kot ga imamo danes upoštevati, je seveda treba različne eh, predloge in stališča različnih odborov. Hvala za upravljeno delo. Ines Ayala Sender. Najlepša hvala. Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za to priložnost, da komentiramo izboljšavo procesa ki ga uporabljamo pri zaslišanju kandidatov za komisarja. Tudi sama bi izpostavila dejstvo, da potrebujemo izjavo o eh, interesih dovolj zgodaj, tako da ne vstopamo na zaslišanje v popolni temi, tako da vemo, eh, če ima kakšen kandidat za komisarja, ehm, kakšne protislovne interese, delnice v podjetju, ki so sporni in tako naprej. Strinjam se tudi z gospodom Teličko, kar se tiče vprašanja jezika. Danes je to neka splošna zahteva pri eh, praktično vsakem delovnem mestu. Seveda obstajajo eh, ljudje, ki znajo več ne evropskih jezikov, kot pa evropskih jezikov. Tudi to moramo upoštevati, ampak to tako malce ironično. Kar se tiče ravnotežja med spoloma, pa takole. Strinjam se, da moramo zagotoviti enake možnosti in priložnosti za moške in ženske kandidatke in eh, kandidate. Vsakič, ko o tem govorimo, pa ljudje vedno rečejo, da si želijo kakovostnega kandidata, da je to najpomembnejše. Seveda, na drugih področjih, na področju eh, proračunskega nadzora, ko obravnavamo kandidate za eh, računsko sodišče, predlagamo, da bi morala država vedno predlagati moškega in žensko, dva kandidata, tako je proces potekal v preteklosti in tako smo dosegli uh, ustrezne kvote. Zahtevali smo tako moškega, kot tudi žensko kandidatko. Kot vemo, to ni vedno avtomatično, ampak država, članica mora na to poiskati najprimernejšega kandidata, ne izbere tistega, ki je najbliže eh, ki je ponavadi moški. To smo želeli izpostaviti. Morda bi bilo dobro imeti nekakšen um, pisni vprašalnik, vsaj v odboru, kakršen je naš. Uh, to bi veljalo za odbore, ki so izjemno tehnični. In to smo videli v uh, primeru gospe Bulčeve. Takšen pisni vprašalnik uh, bi eh, poslali kandidatom. Kandidati bi ga podpisali, tako da bi eh, vedeli, da niso zgolj zaposleni v eh, uradu komisarja izpolnili te vprašalnike, tako bi vedeli, da je vprašalnik dejansko v roke dobil kandidat. Hvala. Lucy Anderson. Well, I very much welcome this report pozdravljam to poročilo, zdi se mi zelo dobro. Dobro je, da imamo kompromisne predloge. Proces zaslišen komisarjev so nekateri kritizirali, meni pa se zdi izjemno pomemben. Javno se zanj zelo zanima, tudi zunaj teh dvoran in uh, to je nekaj dobrega, to je nekaj, kar moramo jemati resno. V nekaterih drugih odborih so kandidate za komisarja poklicali nazaj. Zdi se mi pomembno, da, ima, eh, da imamo na voljo dovolj časa. Če nek odbor ni zadovoljen s prvim zaslišanjem, ima možnost, da kandidata povabi na ponovno dodatno zaslišanje. To je treba izpostaviti. Kar se tiče eh, ravnotežja med eh, spoloma, se strinjam z Ines in z drugimi, ki so se oglasili v zvezi s to temo statistika kaže, da obstaja veliko žensk, ki imajo ustrezne kvalifikacije. Če pa države članice eh, nimajo obveznosti, da predlagajo ženske kandidatke, tega ne, bor, ne bodo naredili. Mislim, da moramo eh, veliko pozornosti posvetiti tej temi. Ni res, da kvalificiranih žensk ni. Eh, nisem vesela komentarja kolegice Jackie Foster v Združenem kraljestvu imamo veliko izkušenj s tem in um, stališče njene stranke je razlog za to, da imamo več žensk laboristk v parlamentu, kot pa v vseh ostalih uh, iz ostalih strank. Evropska zakonodaja omogoča pozitivne ukrepe ne gre za pozitivno diskriminacijo, razlikovati moramo med pozitivnimi ukrepi, ki so popolnoma sprejemljivi in zagotavljajo ravnoteže med spoloma in pozitivno diskriminacijo, ki ni dovoljenja. Mislim, da vlada zmeda, kar se tega tiče in mislim, da mora ta odbor uh, ohraniti svoje stališče. Najlepša hvala, najprej hvala za vse pripombe in za načelno podporo morda še par besed glede uravnoteženosti spolov. V zavrnjeni različici prvotnega predloga po, pogodbe mislim, da se je predvidevalo tri kandidate, saj ena izmed njih pa bi morala biti ženska, torej kot izbor za morebitnega kandidata za komisarja. In uravnoteženost spolov je igrala veliko. Mm, Ulogo želeli smo namreč zagotoviti, da bi nova komisija imela enak Eh, delež eh, žensk kot prejšnja. Vsaka država bi morala torej predlagati dva kandidata, od katerih bi morala biti vsaj ena ženska. In mislim, da je to dobra rešitev. Glede postopka pri, pritegnitve pozornosti in celotnega postopka smo mm, podrobno razmišljali, kako urediti zadeve. In v zadnjem trenutku je na to konferenca predsednikov dejala, da je treba zadeve urediti tako in tako. To se mi ne zdi dobro. Konferenca predsednikov ne bi smela razpravljati o tem, kako mi v okviru odbora sprejmemo mm, dogovor glede obranega postopka pri zaslišanju. Mi kot odbor bi morali imeti pristojnost, da se glede postopka odločamo. Glede pisnega vprašalnika, sicer vidim, da me Ines trenutno ne posluša, ampak glede pisnega mm, vprašalnika naj povem, da so bili ti na voljo vnaprej in da smo prejeli odgovore v pisni obliki pravočasno in smo se jih lahko naučili tudi na pamet. In um, v preteklosti smo videli, da ni bilo vedno tako. Sam sicer nisem najbolj um, privržen tem pisnim vprašanjem, ker uradniki na to pripravijo odgovore in v končni fazi ne. Se ne spomnim primera, da bi se komisar res izredno dotaknil tistega, kar je bilo napisano um, v pisni obliki. Odločilno je bilo pač tisto, kar smo ustno slišali in poprašali v odboru, tako da bi si lahko prihranili čas s temi pisnimi vprašalniki. Tako najlepša hvala torej za vašo podporo. Glasovali bomo jutr, jutri v odboru. Odbor APKO pa bo odločal 17. junija in na plenarnem zasedanju bomo odločali o tem julija letos. Hvala. Da kommen wir jetzt zum Punkt 6, Umsetzung. Prehajamo na šesto točko, vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi. Poročevalec je gospod Dieter Lebrecht Koh, ki mu predajem besedo. Do, Najlepša hvala, predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Namena mojega poročila je vzpostaviti vseevropski informacijski sistem za načrtovanje potovanj in tudi za izdajo vozovnic za to, da bi bila ta storitev usmerjena v kupce in zagotavljala mm, dobro mobilnost in prevoz od vrat do vrat. Tu gre za cilje za prihodnih deset let. To vrstne storitve bodo imele pomembno vlogo pri reševanju težav na področju podjet, prometa v Evropi. Tako bi lahko povečali trajnost in ekološkost prometa v Evropi, lahko bi odpravili grla in zastoje v Evropi, tako bi lahko spodborili tudi socialno mobilnost in turizem ter prispevali k vzpostavitvi delovnih mest in um, tudi okrepiti um, status Evrope kot eh, inovatorke na tem področju. Tako bi Evropa postala bolj privlačna tudi z tega vidika. Takšne priložnosti torej ne smemo zapraviti in sedaj moramo komisiji dati signal glede njenih eh, strategij in načrtov, ki jih je predstavila. Številne pobude so že na voljo na področju olajševanja, načrtovanja potovanj pogosto pa se osredotočajo samo na regionalne oziroma na nacionalne akterje in samo na določena predvozna sredstva. Ponudniki omogočajo samo omejene možnosti prevoza in izhajajo iz komercialnih um, predpostavk. Tako da nimamo na voljo najboljših rešitev. Pomemben korak za um, enakopraven dostop do tovrstnih storitev za vzpostavitev pravih multimodalnih sistemov za izdajo vozovnic v realnem času je pomemben zato, da bo potnik pravočasno lahko dobil potrebne informacije. Le tako bo imel možnost eh, v skladu s svojimi potrebami najti najbolj trajnostno, najbolj ekološko in morda tudi najhitrejšo rešitev za prevoz. Komisiji Komisijo bi rado pozvali k oblikovanju smernic in kriterijev, ki bi omogočili vzpostavitev tovrstnega multimodalnega sistema. Glede formatov bi morala komisija določiti enotne evropske standarde. Včasih pa ti vsekakor ne morajo biti v skladu s hitrim um, tehnološkim napredkom na terenu. Komisija mora torej oblikovati širše smernice. Prav tako pa mora preprečiti, da bi cena za prevoz prek določenega prevoznega sredstva postala tako visoka, da to prevozno sredstvo ne bi bilo več privlačno. Predlagam torej, da se dogovorimo o rešitvi v okviru platforme. Tu gre za interoperabilno rešitev, ki govori tudi o porazdelitvi prihodkov. Treba je biti pozoren tudi na to, da ponudniki na trgu ne bodo omejeni zaradi evropskih določb ravno nasprotno, treba jih je okrepiti, jih podpreti prek sprejetja ustreznih programov za podporo. Lokalni javni prevoz igra osrednjo in pomembno ulogo, predvsem, ko gre za prvi oziroma zadnji del poti. Čeprav tudi že tu opažamo napredne rešitve, pa potniki nimajo še vedno nimajo na voljo širokega pregleda nad možnostmi prevoza in eh, nad eh, lokalnimi časovnimi redi. Tako da bi v prvi vrsti morali spostaviti nacionalne mm, programe za lokalni prevoz in šele na to bi morali zagotoviti medregijsko in eh, meddržavno povezavo. Danes smo pač v času pametnih telefonov in potnikovi bi morali imeti možnost, da so obveščeni o morebitnih zamudah ali pa preusmeritvah v realnem času. Predvsem sistem Galileo v tem kontekstu igra pomembno vlogo. In ne nazadnje, multimodalna potovanja morajo postati bolj privlačna. Tudi pravice potnikov v okviru multimodalnega prevoza morajo biti jasne. Do danes namreč tega še nismo zagotovili. Naj povzamem. Gre torej za integrirano enotno vozovnico za multimodalni prevoz, ki bo predvsem temeljila v prvi vrsti na boljši izmenjavi informacij. Časovni načrt moramo tako oklehstiti, da pred, še preden bo komisija podala svoj končni predlog, ko pravimo svoje delo. Tako da veliko stavimo na to, da bi glasovali o tem poročilu še pred poletnim odmorom. Tako da bi morali o predlogu od, glasovati od 3. do 5. maja, tako da bi lahko sredi maja organizirali srečanje poročevalcev v Senci. 28. maja bo potekalo glasovanje odboru Tran in na to predvidoma glaso, končno glasovanje na plenarnem zasedanju junija ali pa najkasneje julija. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, sedaj pa Jens Nilsen. Tack så mycket, herr ordförande. Jag, jag vill säga att det här är ett väldigt bra... Najlepša hvala, gospod predsednik. Po mojem mnenju je to dober osnutek poročila. Strinjamo se s tem, da povezovanje multimodalnega sistema za izdajo vzovnic v Evropi predstavlja veliko uh, napredka. To je korak naprej, ampak uh, sami potniki zaenkrat še niso občutili veliko pozitivnih učinkov. Ovir je veliko, eh, najdemo jih v osnutku, ki je dober, kot sem dejal. Marsika je pomembno. Poročevalec, naprimer, izpostavlja, da potrebujemo odprt sistem, dostopen drugim. Cene, eh, načrt eh, potovanja in tako. Vse to je treba predstaviti eh, uporabniku, potniku in to harmonizirano. Govorimo pa seveda o eh, ljudeh in podjetjih, ki si konkurirajo. Podobno smo videli v 90-ih, ko Eh, smo obravnavali podobno temo. Obstoječa te eh, podjetja so imela številne pridržke. Majhna železniška podjetja so bila takrat izključena iz eh, sistemov za izdajanje vzovnic velikih podjetij. tržni akteri, tržni subjekti morajo biti predmet določenih standardov. To se mi zdi bistvenega pomena. Če želimo takšne standarde zahtevati, moramo verjetno sprejeti nove zakonodajne akte in to se mi zdi na nek način problematično. Dejali ste namreč, da se moramo izogibati eh, sprejemanju novih zakonodajnih aktov pri eh, doseganju teh ciljev. Dobro je imeti platformo, na kateri lahko gradijo vsi, ne glede na to, kako veliki so. Eh, platformo, ki nudi informacije vsem. Ampak za kaj takšne potrebujemo vsaj nek minimalen zakonodajni akt. Mislim, da nas čaka še veliko dela. Predstavljajte si, kaj se bo zgodilo, eh, če pridemo do dogovora in če na, na to zahtevamo od eh, tržnih subjektov, da izvajajo določen sistem. Trajalo bo to zelo dolgo. Potrebujemo zakonodajo, ki bo pokrila vse te eh, akterje, ki jih bo povezala. Mislim, da so ideje dobre, pripravili bomo priloge sprememb v eh, tej smeri. Hvala. Jackie Porter. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu gospodu Kohu verjetno se spomni zadnjega sklica, tam je bil tudi naš predsednik, eh, ko smo izpostavljali težavo potnikov, ki ne morejo eh, kupiti teh vozovnic eh, v železniškem prometu. Kaj šele več modalnem prometu. Če želimo na vlak na finskem in želimo potovati Eh, proti jugu, moramo kupiti več vozovnic, ena sama ne bo veljala. Sem pa optimistična. Potrebujemo politično in eh, tudi voljo industrije. To je res. Mislim, da imamo nekatere dobre eh, zglede, dobre primere. Naprimer, letalska industrija 40-50 let že lahko kupujemo vozovnice, ki nas popeljajo iz ene države v drugo državo in eh, ponavadi nas, eh, vsaj upam, spremlja tudi naša prtljaga. Takšen promet prečka nacionalne meje in to so dobri primeri. Imamo tudi dobre primere iz Združenega kraljestva, pa tudi iz drugih držav. Imamo naprimer londonsko potovalno kartico, ko nas obiščete, lahko eh, sta, takšno kartico Oyster eh, potujete po eh, podzemni železnici, avtobusih in tako naprej. Dobri zgledi obstajajo, narediti pa moramo več korakov naprej in eh, mislim, da to, obravna, to temo obravnavamo v pravem času. Izpostaviti moramo tudi vprašanje regulative. Gre za gradnjo eh, okvira, pod katerega se morajo podpisati tudi države članice. Nekatere so do sedaj naredile precej več kot druge. Paziti moramo, da ne bomo Eh, začeli sprejemati zakonodajnih aktov, ki nas bodo popeljali korak nazaj, ne korak naprej. To je seveda povezano tudi z vprašanjem pravic potnikov, ki smo jih eh, v preteklih letih že obravnavali. Imamo tudi pravice eh, pomorskih potnikov, kaj se zgodi v primeru zamud ali odpovedi, naprimer cena vozovnice. Naprimer, če želimo na trajekt, ki nas popelje do letališča, če avtobus zamudi, zamudimo uh, ladjo, zamudimo uh, letalo, kdo je odgovoren in kdo plača za to. Mislim, da obstajajo številne ovire, ki pa niso nepremostljive. Mislim, da lahko uh, nekaj dosežemo. Hvala poročevalcu iz uh, skupine EKR. Mislim, da je to dober korak naprej. Mislim, da potrebujemo časovne roke za to, da bodo nekatere države članice naredile več. Nekatere so to že naredile, dela pa nas čaka še veliko. Hvala. Pavel Telička. To, to uh, Najlepša hvala. Gospod predsednik, hvala tudi gospodu Kohu za osnutek in za pobudo. To je izjemno pomembna tema, ki je v enem zelo zapletena. Zame je prvo vprašanje, ki se mi porodi v mislih, ta korak naprej. Trenutno že imamo tako imenovane projekte, ki v nekaterih državah delujejo, tudi čezmejno gledano. Na to temo moramo pogledati z vidika notranjega trga. V tem primeru moramo gotoviti, kje so oska grla, kako jih bomo razširili, rešili ta vprašanja, Eh, ugotoviti moramo, če potrebujemo novo regulativo, ugotoviti moramo, kje najti finančna sredstva. Če govorimo o čezmejnem prometu eh, regionalno gledano, potem je naloga preprostejša. Gre morda za izmenjavo najboljših praks, za nekatero finančno podporo eh, in to je vse. To sta dva ločena primera. Ne glede na to, kako učinkoviti smo, bodo oska grla obstajala in zahvaljujem se gospodu Kohu, da je izpostavil nekatera izmed teh. Težko bomo napredovali, če ne bomo vedeli, kje se skrivajo ta oska grla. Verjetno bomo v naši skupini pripravili predloge sprememb v tej smeri. Izpostaviti želimo dodatna oska grla, ki jih trenutno v besedilu ni. Brez dvoma uh, omenjate enega od problemov in to je pomankanje platform standardov, eh, tudi IKT. Seveda je vprašanje definicije platforme prav tako zelo pomembno. Če si želimo prave platforme standardiziranega sistema, to sabo uh, pripelje ogromne stroške. To je brez doma en problem, eno osko grlo. Še ena težava je še bolj široka. Parlament in institucije jo že dolgo obravnavajo in to je pomankanje enakih pogojev za vse. Težko bomo zagotovili uh, takšen sistem izdajanja vozovnic, če industrija ne bo verjela, da ima enake pogoje, da imajo različna podjetja enake pogoje. Tretje vprašanje je vprašanje paralelnega sistema. Ali bo to paralelen sistem? ko bomo imeli več vozovnic na eni sami fizični vozovnici, govorimo o interoperabilnosti ali govorimo o dejanskem integriranem eh, povezanem sistemu, ki bo vključeval celo vrsto poslovnih dogovorov med različnimi akteri. Na to imamo tukaj tudi vprašanje eh, pravic potnikov, za eno in drugo področje in eh, podjetja z področja železnic nam bodo dejala, da smo bolj strogi do njih, kot pa do letalskega sektorja. To so različna vprašanja, ki jih obravnavamo. Nekatera vprašanja so regulativne narave, nekatera vprašanja so finančne narave. Če se bomo odločili za pomonoma standardiziran sistem, eh, sam sicer ne vem, če je to mogoče, nisem optimist, seveda pa bi bil takšnega sistema eh, vesel mislim, da moramo upoštevati eh, tudi to, o čem smo se pogovarjali eh, na začetku sestanka. Esi, to je priložnost. Mislim, da moramo nekatera sredstva brez dvoma uh, usmeriti v takšen povezan prometni sistem. Lahko bi spostavil še druga oska grla, ampak zdi se mi, da je ta osnutek dobra osnova za nadaljne delo. Še enkrat hvala za pobudo, veselim se že nadaljnega sodelovanja. V svojem imenu, v imenu skupine Ale bom pripravil več predlog, predlogov sprememb, naprimer v zvezi z oskimi grli. Tam bom obelodanil tudi možne rešitve. Bistvenega pomena je seveda, kako ambiciozni smo. Ali govorimo o uh, notranjem trgu kot takšnem ali pa o regionalnih uh, trgih. Tukaj se moramo odločiti in na to podpreti posamezne ukrepe. Hvala. Sedaj pa gospa Kironen. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani kolegi. Vprašanje, o katerem razpravljamo, je zelo pomembno. Delati moramo bolj učinkovito, bolje moramo spodbujati in promovirati to idejo, kot smo jo do sedaj. Sedaj je govora o enem izmed najpomembnejših ukrepov za konsolidacijo prometnega sektorja in turističnega sektorja v Evropi. To bi zagotovo pripomoglo k večjim področjem teh politik in upam, da bomo lahko našli skupne rešitve na izpostavljene težave. Upam, da bomo lahko našli način za pospešitev postopka. Najpomembnejša regija je ravno tista med našimi všesi, torej regija v naših glavah in mislim, da bomo možni, sposobni na tej podagi najti ustrezne rešitve. Sedaj pa gospod Deli. Gospod poročevalec, prosim, da upravičite gospoda Devorja, mojega kolega v imenu nas eh, okoljevarstvenikov hvala za opravljeno delo. Vaše poročilo obravnava številne zelo pomembne teme za nas. Pri nekaterih bi se morali uh, poglobiti v specifiko, naprimer pri temi, ki zadeva varstvo podatkov. Ta je namreč neposredno povezana z zasebnim življenjem državljanov. Dobro bi bilo, da bi videli, kateri so projekti, ki jih Evropska unija financira in eh, ki že potekajo. Izpostavili ste in sicer v prilogi zgolj nekatere, mislim, da bi morali te izpostaviti v operativnem delu besedila, tako da bi lahko izpostavili obstoječe najboljše prakse. Hvala. Hvala. Lucy Anderson. Thank you. This is a very... Hvala. To poročilo je zelo pomembno in tesno je povezano tudi z drugim delom odboru, med drugim, ko gre za poročilo o trajnostni mobilnosti, ki ga pripravljamo skupaj s kolegico Deli in nekaterimi drugimi člani odbora. Tako da se mi zdi pomembno, da o tem razpravljamo danes. Ko gre za predloge in osnutek, izredno pozdravljam 11. člen. Glede osredotočanja na osebe z omejeno mobilnostjo. Tu gre tudi za vprašanje parlamenta, zastavljeno septembra lani, glede invalidov na vozičkih. Ni namreč možno, da bi oseb, te osebe že vnaprej zaprosile za ustrezen prevoz na večini železniških prevoznikov v Evropi. Dobro bi se bilo tega lotiti in to omeniti tudi v besedilu, da si še vedno za, prizadevamo za uresničevanje ciljev pakta za omogočanje obobilnosti. Glede dostopnosti, tega niste izpostavili dovolj um, v tem poročilu. Gre tudi za težave s plačilom. Tudi možnosti plačila dejansko vplivajo na multimodalnost um, prevoza. Nekatere spletne strani za um, nakup um, vozovnic vam omogočajo nakup prek kreditne kartice, ne pa prek debetne, omogočajo PayPal, nekatere pa ne. Tudi Zaščita podatkov je zelo pomembna. Pogosto pa jo podjetja uporabljajo zato, da ne bi navajale podatkov, ki bi, bile, ki bi bili mm, gospodarsko občutljive narave. In dobro bi bilo zagotoviti uravnoteženost teh pravic. Um, potniki bi morali imeti na voljo dovolj informacij, da bi izboljšali svojo potniško izkušnjo. Prav tako poda, pozdravljam pomembnost lokalnih in nacionalnih organov, kre, predvsem, ko gre za prvi in zadnji del poti. In hvala, Jackie, za pripombe, čeprav se glede zadnjih elementov z vami ne strinjamo, ampak hvala, da ste omenili potovalne kartice v Londonu, naprimer. Nisem pa pripričana, da se vaše pripombe popolnoma uklapljajo v področje uporabe tega zakonodajnega akta. Je pa potrebno v poročilo odraziti tudi te vedike. Hvala, sedaj pa Olga Senalova. Ehm, a ja pridam v podstate do debate jenom nekolik malo uvah. Najlepša hvala za besedo. Še sama bi rada podala nekaj pripomp, številne elemente pa so izpostavili že drugi kolegi. Vesela sem, da je govora o pravicah potnikov. Tu gre tudi za zapletena vprašanja financiranja. Nekateri projekti, ki se osredotočajo na integriran nakup eh, vozovnic, so že prejeli evropsko financiranje, tako da je tudi to treba upoštevati v naših razmišljanjih. Strinjam se s poročevalci v senci, ki so izpostavili vprašanje oziroma pomembnost zagotavljanja informacij in da morajo biti tržni, da morajo tržni akteri sodelovati v skladu z predpisi na tem področju. To je tesno povezano s to temo. Hvala tudi, da se omenjajo osebe z omejeno mobilnostjo, da se omenjajo invalidi. Bi pa omenila tudi starajoče se prebivalstvo. Treba se je namreč ozirati v prihodnost. Tudi uporaba informacijskih tehnologij bi nam lahko seveda pomagala, to vsekakor drži. Ne bi pa smeli ustvarjati novih ovir za nekatere skupine državljanov. In ne nazadnje, ko je govora o enotnem digitalnem trgu, um, govorimo tudi o ustvarjanju delovnih mest in tudi to je element, ki ga je treba upoštevati v kontekstu multimodalnega mednarodnega prevoza. Vielen Dank. Jetzt Ismail Ertug. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Hvala za upravljeno delo. Hvala tudi poročevalcem v senci spomnim se, da smo o tem razpravljali tudi zadnjič, v zadnjem mandatu. In če se prav spomnim, je šlo za enako vprašanje. In sicer, kako bomo zagotovili, da običajni državljan ima na voljo toliko informacij, da si sam sestavi svoje potovanje. In mislim, da se je treba držati tega nadrejenega cilja in da je, ga je treba postaviti pred trenutni cilj. Uh, Izhodišča so trenutno različna. Trg in podjetja so podali že različne možnosti in rešitve. Seveda pa ostaja situacija razdrobljena, če torej ta prizadevanja niso med seboj povezana. V tem kontekstu bi rad še enkrat omenil naslednje. Spregovoril sem številnimi kolegi. In zdi se, da bi to moralo ostati v rokah prevoznikov. Ne bi rad eh, zagovarjal tega, da bi se lotili te poti z vidika potnikov. Na to pa bi se trg odzval drugače. Sicer ne bom eh, nam vajal konkretnih imen in um, iskalnikov, ampak zdi se mi, da bi bilo to za njih problematično. Ta prodaja vozovnic mora, po mojem mnenju, vsekakor ostati v pristojnosti podjetij, v pristojnosti predvoznikov. Morali pa bi imeti tudi obvezo sodelovanja na nacionalni ravni, ki bi prek katere bi na to zagotovili tudi nadaljno povezovanje. In v prejšnjem sklicu parlamenta sem že dejal, da ne smemo iti tako daleč, da bi morala podjetja na to objavljati poslovne skrivnosti. To bi morali omejiti. Tiste informacije, ki so za nas eh, velikega pomena, za nas kot končnega uporabnika, bi morali zagotoviti morali bi imeti na voljo pač informacije o tem, za kolikšno ceno, ob kakšnem času nam kateri prevoznik eh, zagotavlja določeno storitev. Te informacije pa bi morali zagotaviti na ta način, da ne bi ob enem eh, primorali podjetij, da objavljajo poslovne skrivnosti skupaj z objavljanjem teh informacij. Kajti to bi omogočilo tudi njihovim konkurentom enostavno pogled v občutljive informacije. Toliko za enkrat. Hvala. Gospod Deli. Hogy, hogy fontos, uh, ki... Najlepša hvala. Strinjam se, da je to vprašanje zelo pomembno. Prav tako se strinjam, da sta najpomembnejši vprašanji povezani z načrtovanjem in nakupom vozovnic in zagotavljanjem transparentnosti pri voznih redih. Rad bi torej, da bi v tem osnutku bolje izpostavili naslednje elemente. Najprej bi morali bolj podrobno opisati ta dva elementa, ju bolje opredeliti vsaj razlika bi morala biti jasna, ko gre naprimer za načrtovanje poti, načrtovanje trase, ki jo želi obrati potnik. Nekateri kolegi so to že omenili. Trenutno pa delujejo tudi nekatera mm, mednarodna podjetja, tu ne bom omenjal konkretnih imen, ki ponujajo to vrstne storitve. Tako že imate možnost načrtovati svoje poti, eh, prek um, zasebnega vozila, prek um, železniškega prevoza, prek kolesarjenja ali pa peš. Načrtovanje poti prek spleta je torej že na voljo. Poročevalec pa je omenil tudi še bolj občutljivo vprašanje, ki se nanaša na dejansko prodajo vozovnic. gre za vprašanje, ali obstaja možnost, da pride do monopolne situacije na tem področju in kaj lahko storimo, da ne bo prišlo do monopola na tem poslovnem področju. Treba se vprašati, ali je realistično pričakovati spostavitev enotnega sistema za izdajo vozovnic. Na podlagi razprav v preteklosti že vemo, da lahko pričakujemo, da bo prišlo do številnih konfliktov interesov med posameznimi ponudniki različnih oblik prevoza. Pri vzpostavitvi enotnega sistema za izdajo vozovnic se, bo številna, se bodo zastavila številna vprašanja. Je torej sicer pomembno, da začnemo razpravljati o tem temi, ampak mislim, da potrebujemo nekoliko več časa za razpravo o teh vprašanjih, nekoliko več, kot smo si prvotno predstavljali. Pozdravljam pa, da poročevalec omenja osebe z oblikami invalidnosti. Mislim, da je to tisto področje, ki se ga najbolj zapostavlja. Predvsem v manj razvitih državah, um, torej v državah, ki imajo manj razvito infrastrukturo. Na to se bo treba v prihodnosti vsekakor osredotočiti. Hvala. Mal darauf hinweisen, dass Hvala. Še enkrat bi vas rad opozoril, da to ni nova tema. Že v tretjem eh, svežnju za železnice smo govorili o tem in sprejeli mm, zavezo, da je treba zagotoviti informacije na evropski ravni in zagotoviti tudi vozovnice. Sam sem eh, poskušal to zagotoviti, ko gre za prevoz iz Brusla v Köln, lahko povem, da prevoz iz Brusla v Köln lahko rezerviram enostavno prek spleta, ko pa gre za rezervacijo za pot v kakšno manjše nemško mesto, pa se pojavijo težave. In tudi prevozniki imajo težave. Ne želijo zagotavljati informacij, ravno vseh informacij, ampak vseeno izdanje vozovnic deluje. In včasih um, je res tako, da m, mm, na račun um, pravic um, potnikov um, prevozniki ne želijo zagotavljati poslovnih skrivnosti, tako da včasih ne vemo, kdaj bo odkot peljal kakšen vlak. In to mora komisija res eh, nekoliko podrobneje podprašati mm, podjetja, kako je s tem. Pridemo nam. Pride tudi namreč do situacij, ko stojite na železniškem peronu in ugotovite, da prihaja vlak, pri katerem ni navedeno, kam gre, pač, ampak samo, da bo kmalo odšel. In um, res mora komisija aktivno delovati na tem področju in zagotoviti, da so na voljo vse potrebne informacije. Če si pogledam različne aplikacije, ki so na voljo, ugotovim, da pri nekaterih ponudnikih dobi možnost um, rezervirati 95 odstotkov poti, pri drugih 80 odstotkov in podobno. In um, včasih ugotovim. Ugotavljamo, da nam rečejo, da naprimer železnice ne morejo organizirati takšnega prevoza, da bi bilo bolje vzeti letalski prevoz ali kaj drugega. Ne bi pa želel, da bi bilo vedno tako. Tretji železniški paket, ki smo ga sprejeli, je torej že veljaven in zanima me, kaj bo komisija storila na tej podlagi. In resno zanima, kaj boste rekli na to, kajti drugače bodo zadeve že eh, rešene. Če bi resno jemali že sprejete obveznosti, potem težav ne bi bilo. Potem glede odgovornosti posameznih um, podjetij, pa ne gre za nemška, belgijska ali francoska. Jasno je, da imajo odgovornost uh, za um, določitev cene, ampak treba je zagotoviti to informacijo. Kupac mora vedeti, da je na voljo nek vlak, ker drugače ne bo uporabil te železniške povezave in bo na to ukinjena. Tudi To vrstne primere smo že doživeli. Tako da so informacije nujen predpogoj za delovanje železniškega prometa v Evropi. Meje želimo premagovati in pri letalskih prevoznikih to ni težav. Kljub vsem izgovorom letalska podjetja to omogočajo. Treba je pač zagotoviti nek krovni organ, ki zbira vse potrebne informacije. Ne bi si želel, da bi na koncu še vedno moral pregledati 28 različnih aplikacij, zato da bi ugotovil, kje dobiti vse potrebne vozovnice. To vršen promet oziroma to vrstna rezervacija bi morala biti na voljo praktično za potovanje po celotnem svetu, ampak najprej bi morali začeti pri Evropi. Torej, želimo si enotnega izdanja vozovnice za potovanje po Evropi. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Okopčinska. Gospa Kopčinska. Uh, uh, Najlepša hvala poročevalcu, spoštovani poslanci. Najprej bi rada podala hitro oziroma kratko pripombo na zadnje pripombe predsednika. Rekli ste, da to res ni nova težava. Če dalje pogosteje pa opažamo, da z razvojem digitalnih storitev v prometnem sektorju, evropski državljani, pa tudi državljani drugot po svetu, imajo več pričakovanj in ta pričakovanja moramo izpolniti. Kot so izpostavili številni poslanci, smo dosegli velik napredek pri določenih oblikah prevoza v določenih um, državah, članicah, mestih ali pa v določenih regijah Evropske unije. Vidimo pa, da še vedno nazadujemo, ko gre za zagotavljanje pravega multimodalnega sistema za obveščanje potnikov. Za končne uporabnike, za državljane je pomembno, da imajo na voljo informacije za to, da sprejmejo obveščeno odločitev. Tako da pozdravljam poročilo gospoda Koha in eh, veseli smo, da parlament eh, priznava pomembnost eh, te teme zagotavljanja multimodalnega prevoza. Kot se verjetno spominjate sestanko z komisarko Bulševo, je to tema, pri kateri si komisarka želi napredka. Res je tudi, da prihaja do popolnega spremembe prometnega sistema in da so informacije v tem kontekstu zelo pomembne. Uh, Informacije se, so tiste, ki so gonilne pri zagotavljanju sprememb v prometu, omogočajo posameznikom, da se odločajo za drugačne možnosti prevoza in drugačne trase. Tako da tudi tu opažamo povečanje povpraševanje in pričakovanja. Komisija je junija lani objavila načrt za zagotavljanje sistema uh, za načrtovanje in zagotavljanje informacij ter prodajo vozovnic za multimodalno potovanje v Evropi. Izpostavili bomo tudi, oziroma predstavili bomo tudi poročilo, ki bo povzelo rezultate naših študij. V naših študijah smo preučili tudi že 100 razpoložljivih možnosti za multimodalne prevoze, ki jih zagotavljajo tako nacionalni akteri kot tudi zasebna podjetja. Ugotovili smo, da je ta trg zelo dinamičen in želimo si, da bi se še bolj razvil. Opažamo pa, da te možnosti niso na voljo posod in pod vsemi pogoji. Ni možno zagotoviti celovitih storitev od vrat do vrat, ki bi lahko zaobjele različne oziroma vse oblike predvoza. Tega našim državljanom še ne zagotavljamo v popolnosti. Če želimo vzpostaviti to vrstne storitve, gre vsekakor za, v prvi vrsti za zagotavljanje zanesljivih eh, podatkov, ki so interoperabilni in visoke kakovosti. Na podlagi tovrstnih storitev namreč lahko tovrstnih informacij lahko zagotovimo predvideno storitev. Tako da se strinjamo s parlamentom, da je treba na, v to področje usmeriti nekoliko več truda in ta trud eh, mora izvirati tako iz javnega kot zasebnega sektorja. Kot eno izmed težav ste v poročilu omenili vozne rede. To je zagotovo eden izmed ključnih elementov, vendar tu ne gre za čisto vse informacije, ki jih nekdo potrebuje za to, da bi svoje potovanje opravil na čim bolj učinkovit eh, načrt, način. Treba je zagotoviti tudi informacije o souporabi vozil, o možnostih za parkiranje in vozi, o možnostih izposoje koles in podobno in o možnostih za zagotavljanje mobilnosti invalidnih oseb treba se vprašati, kako v prvi vrsti zadoviti tudi te informacije in kako vzpostaviti sistem, ki bo vseboval to vrstne informacije in bo na voljo vsem zadevnim končnim uporabnikom. Verjetno veste tudi, da si komisija prizadeva zaključiti mm, vzpostavitev mm, platforme za dostop do informacij za multimodalni sistem. V tej platformi se bomo sredotočili ravno na omenjene informacije. Želimo zagotoviti, da bo do, dostop do informacij zagotovljen na pravični podlagi in da se bomo dotikali tudi pravic uporabe teh podatkov. To je ključni element tega predloga. Treba je zagotoviti, da v Evropski uniji zagotovimo enake pogoje za različne oblike prometa in tudi za različne prevoznike treba je zagotoviti priložnost državam članicam, da same oblikujejo to vrstne storitve. Treba se izogniti monopolu nad to vrstnimi informacijami prek drugih akterjev. Gospod Koh je v svojem poročilu izpostavil tudi pomembnost eh, lahko dostopnih in preglednih informacij za potnike, da je to prvi korak pri zagotavljanju enotnega sistema za izdajo multimodalnih vozovnic. To je tudi temeljni kamen, ko gre za upoštevanje pravic potnikov. Enotni sistem za izdajo vozovnic eh, je cilj, ki smo si ga zastavili že pred kar nekaj časa. Z vedika komisije je pomembno razumeti, da nismo mi tisti, ki bi morali zagotaviti ta okvir. Treba pa je vsekakor zagotoviti, da bo takšen okvir vzpostavljen, kot je v poročilu omenil gospod Koh, če želimo imeti to vrsten enoten pregleden sistem za izdajo vozovnic. Izpostavili mi tudi, da se že izvaja kar nekaj ukrepov, naprimer pripravljanje ukrep, eh, ki ga vodi mm, konzorci Always Traveling, ki ga podpira komisija kot eh, pilotni projekt pri katerem se osredotočamo na možnost vzpostavitve enotnega sistema za načrtovanje in izdajo vozovnic mm, prek eh, različnih oblik potovanja. In, po, in ravno vidik uporabe različnih oblik prevoza je tu ključnega pomena. Na kratko bi omenila še pravice potnikov v multimodalnem prometu. Strinjamo se z oceno, parlamenta, da je zagotavljanje informacij za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ključnega pomena, če želimo tem osebam zagotoviti enakopraven dostop do transporta, ne glede na obliko prevoza, za katero se odločijo. Komisija trenutno opravlja pregled trenutnega stanja, ko gre za mm, izvajanje multimodalnega prevoza v okviru ene same pogodbe tu ste izpostavili predvsem vprašanje odgovornosti v kontekstu multimodalnega prevoza. To je tisto najtežje vprašanje, ki ga moramo razrešiti. In leta 2015 bomo začeli mm, študijo o tem, pripravili bomo oceno učinka, kako bolje zaščititi pravice potnikov v multimodalnem kontekstu. Prav tako bi rada izpostavila, da ko gre za strategijo za enotni digitalni trg in za nekatera vprašanja, ki so jih zastavili člani tega odbora glede interoperabilnosti in eh, glede dostopka do podatkov ter dostopa do čezmejnih storitev, da bomo v tem kontekstu v komisiji razrešili tudi ta vprašanja. Najlepša hvala, sedaj pa še enkrat gospod Porčevalec. Najlepša hvala vsem, ki ste podali pripombe. Da, Dolga pot je že za nami, spominjam se leta 2011, smo že imeli skoraj da takšne formulacije v besedilu, ampak upam, da bo, se bodo zadeve sedaj dokončno zagnale. Glede na omejitev dolžine poročila sem se osredotočil na tiste elemente, ki ste jih. Um, izpostavili vi in z veseljem bom obravnaval tudi vaše predloge sprememb um, in jih vključil v poročilo. Vsekako gre tu za standarde, za vprašanje, katere podatke je treba na kakšen način kdaj zagotoviti, zato da bi zagotovili transparentnost in po drugi strani odpravili monopole, obenem pa še dali podjetjem možnost, da se naprej razvijajo. Omenili ste že nekatere primere na nacionalnih in regionalnih ravneh. Mm, vidimo pa, da na čezmejni ravni še ni bilo storenega veliko. Kar pomeni, da moramo najti ustrezno rešitev za naš notranji trg. Najhitro bom še pregledal, če se moram dotakniti mislim, da je tu nekaj pripomb, ki smo jih že obdelali in da smo pokrili bistvene zadeve. Mislim, da smo bolj ali manj enakega mnenja kot komisija in upam, da boste naše predloge vzeli resno in da bo sad eh, našega dela mm, šel v smer, ki smo si jo skupaj začrtali. Najlepša hvala, hvala vsem, ki so se udeležili razprave in najlepša hvala poročevalcu. 16. april je rok za predložitev predlogov sprememb ob petih. 28. maja bomo odročali na odboru stran in 28. julija na plenarnem zasedanju. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko v dnevnem redu. Tu gre za poročanje o trialogih. Gre za zasedanje za zaprtimi vrati glede poročila o trialogu pri zadnjem železniškem svežnju. Samo ponopravni člani odbora lahko prisostvujejo temu delu razprave.